7. marec ob 19. glasovanje pa bo prav tako v sredo 9. marca ob 12.30 minut. Gre za torej enake obvestili za leto 2012 in 2014 in tudi za enake roke. Naslednje obvestilo gospoda poslanca Joe Higgins in Ellen Kelly sta me v pisni obliki obvestila o preklicu mandata v Evropskem parlamentu kot posledica izvolitve v nacionalni parlament Irske. Evropski parlament eh, jemlje to na znanje in v skladu z členom 7 odstavek 2 akta o izvolitvi evropskih poslancev v Evropski parlament na neposrednih volitvah in v skladu